Would you on the ICI now? Zanima me, ali bomo zdaj govorili tudi o poročilu gospoda Deve. Slišala sem, da je potekala razprava v odboru INTE, pa ne vem, ali bomo zdaj glasovali o tem ali ne, ampak eh, pravna podlaga, zdaj ko je sprejeta Lizbonska podlaga, ni več enaka oziroma ni več prava, tako kot je navedena. Ja, ravno o tem sem govorila, sem želela govoriti. Tik preden bomo, tik preden bomo glasovali o poročilu gospoda Deve, moram povedati, da bo kot kaže Lizbonska pogodba začela veljati s 1. decembrom letos. Zato ne bomo glasovali o tem. Zdaj namreč pravna podlaga se ne sklicuje na Lizbonsko pogodbo in zato bomo podali nov predlog v zvezi s tem instrumentom. V praksi to pomeni, da bomo s postopkom začeli ponovno od začetka in sicer v postopku soodločanja s parlamentom. Nimamo pa še formalnega mnenja vodilnega odbora glede tega. Sestanki namreč potekajo paralelno. Poročevalec Deve zato predlaga, da nadaljujemo z glasovanjem. Na ta način lahko potrdimo, kakšno je politično mnenje, zlasti, ko gre za financiranje ICI. Na ta način pa nas to mnenje ne bo zavezovalo, ko pride do ponovne obravnave. Se strinjate s tem postopkom, torej gremo na glasovanje. Amandma številka 2. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se zdrži? Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Za? Proti? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Ločeno glasovanje v zvezi s predlogom spremembe 6. Glasovanje po delih, torej za prvi del, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Zdržani. Zavrnjeno. Pa še predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Mnenje kot celoto, kot sprem, eh, spremenjeno, za? Proti? Zdržani. Sprejeto. No amendment for the instrument for stability. Amendment number one. Predlog spremembe ena za, proti, sprejeto. Mm -hmm. Mnenje kot celota? Da za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Točke 15 nimamo več na dnevnem redu. V razpravi s komisijo smo izgubili kar pol ure, ko smo govorili o reviziji sporazuma iz Kotonuja, zato predlagam, da zdaj ne predstavimo mojega poročila, ampak vas vabim, da kar takoj zastavite vprašanja, če jih imate kaj. Se strinjate s tem? Dobro. Odpiram razpravo torej. That... Rok za vložitev predlogov sprememb je 19. november ob šestih. Če nimate vprašanj na tej točki, lahko zapišete svoje predloge sprememb in jih vložite do takrat. Eno vprašanje pa je vseeno. Gospod Arlem Dezio, eh, vam vprašanja postavljamo kot poročevalki ali lahko damo tudi svoje komentarje? Ja. Najprej vam želim povedati, da sem se z veliko zanimanja seznanim z vašim osnutkom poročila. Mislim, da to poročilo dejansko odraža bistvene pomisleke, ki smo jih slišali v našem odboru v času prve izmenjave mnen. Naj vam povem, da menim, da bo moja skupina podprla ta način predstavitve glavnih izzivov. Kot sem lahko omenil prej v izmenjavi mnen s komisijo, in o tem vi govorite v četrtem odstavku vašega osnutka rezolucije. Mislim, da je vprašanje trgovine vprašanje, ki bo ostalo zelo pomembno. Kljub temu, da naj bi EPA nadomestili prejšnji komercialni režim, pa imamo v določbah člena 37 eh, sporazuma iz Kotonuja, možnost za države AKP, da lahko eh, podpišajo ali sporazum o ekonomskem partnerju ali pa eh, se odločijo za eh, komercialni sporazum. Sedaj opcije več ni, to pomeni, da postane podpis gospodarskega sporazuma oziroma sporazuma o gospodarskem partnerstvu obvezen. In to je se, seveda slabša možnost, kot jo je predvidel dosedanji sporazum. Potem imamo tudi pri, eh, pri, primere, ko se, pokri, ko se pokrivajo eh, določbe iz sporazuma o kotonuju in določbe iz regionalnih sporazumov. Zato se mi zdi to problematično. Nekatere države ne bodo sklenile sporazum o gospodarskem partnerstvu in meni se zdi, da je nekoliko pomakljivo, da se ne upoštevajo več specifičnosti držav AKP gospa joly ima prav da to poudarja tudi v svojem osnutku poročila mogoče bi ta del bilo dobro še dodelati in mi eh, bomo verjetno predstavili svoje predloge sprememb kar pa zadeva druge velike prednostne naloge podnebne spremembe o tem se bo razpravljalo potem eh, upoštevanje in podpora obnovljivim virom energije potem eh, prehrambna kriza eh, varnost oskrbe za hrano in eh, trajnostna uporaba tal ter razvoj kmetijstva. To ste dobro razložili v obrazložitvenem memorandumu in eh, zato menim, da bi to moralo biti bolj upoštevano v razgovorih, ki se nanašajo na revizijo sporazuma iz Kotonija. Eh, tu so še vidiki razvojne pomoči, storitve, industrializacije, infrastrukturi, ampak eh, prehrambna kriza nam je pokazala, da brez kmetijstva ne bomo išli iz te krize. To pomeni, da potrebujemo tudi eh, subvencije in pomoč eh, kmetom. In želel bi, da bi v razprava s komisijo in svetom lahko naredili korak dlje na tem področju. Problemi človekovih pravic, o tem smo govorili, ampak mislim, da je tukaj še Eh, treba vzpostaviti povezavo z bojem proti davčnim goljofijam. Tu so uh, dokazi, ki kažejo, da ne bomo napredovali eh, na področju davčne utaje in korupcije, če ne bomo napredovali na področju demokracije. In potem je tu še eh, tema, ki vam je draga, naprimer boj proti davčnim utajam tudi to je povezano s finančno krizo. Nekaj amantmajev bomo uložili v tem smislu, ampak nasplošno nam je vaš osnutek všeč. Hvala lepa. Gospod Kašman. Thank you, um, Madam President. I wanted to associate myself with the comments of Hvala za besedo. Želim izpostaviti še eno drugo vprašanje in sicer vprašanje človekovih pravic in državljanskih soboščin manjšin v okviru sporazuma iz Kotonuja. Veliko prepogosto se te klauzule zanemarjajo, zlasti se spodkopujejo pravice homoseksualcev. To smo videli v Burundiju, naprimer primer kriminalizacije istospolnih zvez in tudi spolne usmerjenosti v Nigeriji. Tam je lahko najviše kazen celo smrtna kazen. Tudi te pravice je treba torej upoštevati. To sem želel dodati tistemu, kar je povedal Harlan. Merci, Hvala, gospod Prim. Se opravičujem, narobe sem izgovorila vaš eh, priimek, gospod Preda. Hvala lepa, gospa predsedojoče. Želim povedati nekaj besed o poročilo. Meni se zdi v prvi vrsti, da je to podroben eh, poročilo, ki eh, dobro opredeljuje elemente, ki smo jih ugotovili v drugi reviziji. Sporazum je še vedno relevanten instrument. Kljub temu pa je mogoče eh, predlagati predvsej sprememb. Druga faza, ki govori o regionalizaciji skupine AKP, to se mi zdi nekoliko problematično. I, i, potem izraz neobhodno se mi zdi tudi problematično. Uh, fenomen regionalizacije se mi zdi slab. Ta regionalizacija je tudi odraz diferencijacije eh, pričakovanj. Druga revizija tega sporazuma je priložnost, da v besedilo upoštevamo spremembe, ki so se medtem dogodile in da se in da se primerno prilagodijo tudi organi o gospodarskem partnerstvu. In skla, ravno tako se mi zdi, da bi morali ohraniti zadnji stavek uvodne izjave D. V odstavku D tu so omenjene konsultacije z civilno družbo, z organizacijami civilne družbe. Ta dikcija se mi zdi problematična. Na eni strani eh, te organizacije niso vedno identificirane, po, drug, po drugi strani pa je težko videti, kako predvideti formalno vlogo teh organizacij v procesu odločanja. evropski eh, pardon nacionalni parlamenti pa bi morali imeti močnejšo vlogo potem omemba organizacij civilne družbe ni v skladu z obrazložitvenim memorandumom. Tam je omenjeno samo, da eh, bodo nacionalni, da nacionalni parlamenti in parlamentarna skupščina niso bili vključeni v posvetovanje. Potem peti odstavek drugega stavka, če sem bolj natančen, eh, kjer se zahteva vzpostavitev eh, zavezojočega mehanizma, ki bo internacionalne organizacije obvezoval, da eh, obvezno prenesejo svoje profite. To pa pomeni, da bi moral biti, morala biti vključena tudi organizacija Združenih narodov. 13. odstavek. Drugi del se mi zdi problematične, zlasti, če beremo angliško verzijo, francoska je nekoliko milejša. Tu je omenjena pravica prebivalstva, da kontrolirajo obdelovalno ozemlo in druge življenjske resurse. To pa je lahko v nasprotju z načeli eh, tržne ekonomije. Odstavek 15, zadnji stavek bi morali črtati, kaj ti. Eh, ta je povezan z procesom revizije. Parlament bo dal svoj pristanek šele po tem, ko bo tek sprejet. In sedaj je še prezgodaj, da se že eh, govori o zavrnitvi. In na koncu bi morali podariti, da bi bilo treba več narediti v zvezi z politično dimenzijo. Ta je omenjena, v, ampak ta, to vprašanje je nekoliko podcenjeno v prejšnjem sporazumu je to vprašanje bilo omenjeno, ampak mislim, da bi moralo biti omenjeno tudi tukaj. Mislim, da bo treba omenjati tudi mednarodno sodišče, mednarodno kazansko sedelišče tu je še vedno vprašanje oziroma problem sudanskega predsednika ampak skupina še vedno ni dosegla svojega dogovora hvala lepa gospa predsedujoča hvala še kdo drug naj vam povem da je res na vsi vidiki sporazuma iz Kotanuja niso bili omenjeni v mojem osnutku poročila, zato ker imamo premalo prostora. Zato vas prosim, da eh, predložite svoje predloge sprememb in bomo te poskušali upoštevati. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Hvala lepa, gospa predsedujoča, bom zelo kratek v zvezi z nekaj točkami, ki nas zadevajo. Najprej vam želim čestitati za vaše poročilo. Vaše poročilo vsebuje odlično analizo konteksta, problemov, tem, ki so relevantne in lahko vam povem, da se v veliki meri strinjamo z vašim poročilom in kot je pokazala razprava prej, je večina tem takšnih, ki so že vključene v postopek pogajanj. Dovolite mi, da omenim samo eno temo, ki se nam zdi mogoče nekoliko uh, zanemarjena, to je pa vprašanje nakupa obda, uh, obdelovalne zemlje. Vem, da je to težko vprašanje, ampak vprašanje kmetijstva. Gospod Dezir je govoril o kmetijstvu prej. To vprašanje bo del razprav in videli bomo, ali obstaja možnost upoštevati tudi ta problem. Naj vam povem, da sedaj pričakujemo predloge skupine AKP, da ta del besedila o kmetijstvu izboljšamo sami nimamo predlogov. E, potem e, poskušali bomo to narediti v poglavju o regionalni integraciji, ampak čakamo predloge. Kar pa zadeva e, korupcijo, upravljanje, tu je sporazum predvsej dodelan. Tu bi želeli dodati samo dobro upravljanje na davčnem področju. Prav gotovo je to tema, s katero se bo ta odbor pozneje še ukvarjal. Ampak tu smo pripravili predlog v smeri izboljšanja upravljanja na finančnem področju. To je seveda tesno povezano z boljšim upravljanjem javnostnih financ in bojem proti eh, korupciji. Kar zadeva uh, vprašanje nediskriminacije, non-discrimination, to je omenil gospod Cashman. V členu 8 mislim, da že omenjamo nediskriminatorno klauzulo, ki je zajeta tudi v Lizbonski pogodbi in ta je bolj podrobna in eksplicitno navaja tudi vse to, kar ste vi omenili. Ja, prosili bomo torej države AKP, da spremejo to klauzulo in sicer v jeziku Lizbonske pogodbe. Potem je tu še vprašanje eh, vključevanja civilne družbe, to je bilo tudi omenjeno. Eh, civilna družba nima formalne vloge v tem sporazumu. Civilna družba ni partnerica v sporazumu, ampak sporazum že sam predvideva vključevanje civilne družbe. Moramo pa najti načine, kako civilno družbo ostezno obvestiti, tako da bo imela možnost povedati svoja stališča. Kot veste, Eh, vodi komisija strukturirano razpravo s civilno družbo, vključujemo vse elemente razvojne politike. Imamo mehanizme, ki nam omogočajo vključevati civilno družbo. Tako kot smo eh, že rekli danes eh, do povdne na odboru Deve, smo imeli že prvi sestanek Eh, prvi skupni sestank za parlamentarno skupščino. Obvestili smo pa tudi Evropski ekonomski in socialni odbor. Eh, naredili bomo vse, da bomo vključili tudi druge akterje v to revizijo. Moramo pa povdariti, da je ta revizija bolj tehnične narave. V bistvu ne postavlja pod vprašaj sporazuma kot takšnega. Čez nekaj let bo prišel trenutek, da začnemo sa širšimi posvetovanji o tem, kakšno naj bo nadaljevanje tega sporazuma, ko bo njegova veljavnost potekla leta 2020. Ampak trenutno sporazum po našem mnenju dobro deluje in se spremembami, ki jih predlagamo in se spremembami, ki jih predlaga skupina AKP, bomo lahko zagotovili, da bo ta sporazum še naprej živi okvir in uh, učinkovit okvir za naše medsebojne odnose. Hvala lepa. Hvala lepa. V bistvu je razprava končala, ampak gospod Deva je izkazal željo, da bi eh, dobil besedo in vam jo dajem izjemoma za 45 sekund. Torej, na hitro, gospod predsedujoča, imamo močno močne odnose s partnerskimi državami, ki še izvajajo smrtno kazen. Zakaj nismo tukaj trdni in odločni, uh, tudi ko gre za države AKP? Pomem, Pomemben datum je 19. november ob 18. Do takrat morate oddati predloge sprememb. Zdaj bomo šli naprej z finančnimi instrumenti za um, države v razvoju. To je naše osrednje delo. Um, revizija uh, je v teku. Podobna, podobna revizija je na delu v, o, um, tudi o človekovih, temeljih človekovih pravicah. Revizijo moramo končati, preden bomo o tem začeli debatirati z komisijo o teh instrumentih. Zato smo predvidili, predvidili zelo um, um, napet urnik In to moramo delati 23. novembra na zasedanju v Strasburu. Zdaj pa besedo preda predajam poročevalcu Mičlu, da predstavi predloge sprememb, ki naj bi nastopili skladno z Lizbonsko pogodbo. Beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Tri točke bi rad izpostavil. Prvič čeprav bi nam bilo všeč, da je komisija um, skladna z zakonodajo prva tri leta od svojega obstoja, lahko spremem tudi, da je uh, predhodna revizija vezujoča za naslednji dve leti. To je namreč največji problem za ta instrument. Vendar pa iz bi, bi morale vse institucije se vzdržati, če bi šlo za princip. Naš odbor je od, že od leta 2007 um, obravnaval DC1 vedno znova vznikajo novi problem, problemi in ugovori, glede na to, kako komisija gleda na ta instrument in ga obravnava. Vendar pa nismo našli večjih nepravilnosti v samem instrumentu. Seveda bomo začeli tudi pogajanja z, glede uh, uspešnosti teh instrumentov. Um, sam sem tudi poročevalec pri tem. Eh, imam že dve letne izkušnje eh, in sicer bo to do leta 2013. Zato predlagam, da sedanjega procesa ne obremenjujemo z DCI. Kar se tiče financiranja v geografskih programih, ODA. Ustvariti moramo novo pravno podlago za um, te ukrepe, kar se tiče sodelovanja z industrializiranimi državami. Pri predlogih komisije gre za tehnični predlog spremembe, um, kar se tiče instrumenta za človekove pravice. Tukaj imamo dva različna odbora, ki se ukvarjata s tem. Uh, zato se je parlament um, odločil, da bo uh, razdelil odbore. In uh, menimo, da komisija ne bo oporekala svetu. Končno pa bi rad uh, izrazil še nekaj zvezi s porazumom o kotonuju. Leta 2006 smo bili v sklepnih uh, pogajanjih in po dveh težkih pogajalskih letih smo prišli do sklepa, ki bi naj bil spremljiv uh, eh, za vse institucije in sicer za uh, novo, nov komitološki postopek. To je bil tako imenovani regulativni postopek v zvezi z sporozumom iz Kotonuja. Ta postopek bi, sem, bi, naj, bi naj bil skladen z DCI-jem in ustrajanje na tem, da ga vključimo, bi ogrozilo sporazum. Um, po pravčitvi smo ugotovili, da ni skladen z uh, eh, DCI-em. Edina obveza, ki jo komisija ima, je, da razloži, kaj so razlogi za predlagane ukrepe. Komisije ne moremo prisiliti, da spremeni um, svoje osnutke za ukrepe. A v komitološkem postopku je parlament sprejel DCI in sicer 12 uh, eh, institucij je sprejelo ODB. ODP. Samo v treh um, primerih je komisija um, ponovno pravčila osnutke imeli bi možnost oziroma moč, da jo ustavimo. Od... Torej, želeli smo zagotoviti, da bi se ti programi udeležili oziroma uvrstili v okvir tega regulativnega postopka s preučitvijo. In to je omenjeno tudi v resoluciji tega parlamenta s septembra 2008 o uvedbi regulativnega postopka s preučitvijo v okviru določenih zakonodajnih aktov. Zakonodajni predlog je bil podan zato, da se uskladi zakonodajne akte v okviru DCI-ja oziroma financiranja razvojnega sodelovanja, vendar pa zaenkrat še ne zajema predlogov spremem parlamenta iz okvira regulativnega postopka s pregledom. Želimo podpreti izvajanje resolucije parlamenta iz lanskega leta in zato podajam te predloge sprememb. Dovolite, da podprem svoje kolege poročevalce in da jih pozovem, da sledijo temu zgledu in da uvedejo enake predloge sprememb v podobne in to zadevne dokumente in mnenja. Vedeti pa moramo, da ko bo začela veljati Lizbonska pogodba, bo začel veljati njen člen 290 kot pravna podlaga. Tehnične probleme lahko razrešijo tehniki. Parlament komisija in svet pa naj se ukvarjajo vsebinam. Ker bo 1. decembra Lizbonska pogodba začela veljati, bomo hranil te predloge sprememb kot nek poudarek za to, da bo videti, da je to res politično pomembno. Da je treba prilagoditi vse dokumente novo, novi Lizbonski pogodbi, ki bo začela veljati 1 decembra. Torej, ta instrument DCI za financiranje razvojnega sodelovanja naj ostane v veljavi, ampak vse to je treba uskladiti z novo Lizbonsko pogodbo. Zdaj pa dajem besedo pravni službi za to, da poda pripombe in da razloži, zakaj grem. Hvala, ime mi je Daniela Gavči iz parlamentarne pravne službe. Odgovorila bom na vprašanje drugega za drugim. Najprej vprašanje, zakaj moramo zaprositi za regulativni postopek s preučitvijo ali pregledom. To je treba upoštevati, ko so upoštevani trije pogoji. Najprej, da gre za splošne ukrepe. Takrat, kadar spreminjajo osnovne akte in takrat, kadar gre za nebistvene elemente prednost tega postopka s pregledom v primerjavi z postopkom upravljanja je v tem, da bi lahko parlament blokiral ukrepe, ki jih lahko sprejme komisija, tako kot je bilo pravkar razloženo. Mi menimo, da strateški dokumenti pri zagotavljanju koherentnega ali doslednega okvirja z državami AKP lahko služi za dobro podlago tudi za financiranje razvojnega sodelovanja. Ukrepi, ki vzpostavljajo okvir za sodelovanje in oblikujejo prednostne naloge, so seveda bolj splošne narave, imajo splošno področje uporabe in dejansko tudi dopolnjujejo osnovni akt, tisto, kar piše v dokumentu o DCI. Zato podpiramo poročevalca, da v okviru sedanjih pogodb regulatorni postopek s pregledom se mora uporabljati za sprijem teh strateških dokumentov in za večletne programe. Drugo vprašanje. Kako naj uporabljamo ta regulatorni postopek s pregledom tudi za strateške dokumente in kako lahko to upoštevamo v okviru nove Lizbonske pogodbe? Podpiramo sedanji postopek komitologije člen 202 sedanje pogodbe bo prenehal veljati s tem, ko začne veljati nova lezbonska pogodba. In namesto komitologije bomo imeli sistem zakonodajnih aktov in v tem primeru bo to sam DCI. V tem primeru bomo imeli delegirane akte ali izvedbene akte, ki jih bo načeloma sprijela komisija. Glede delegiranih aktov, ti dajo več pooblastil. Po parlamentu. Zdaj, člen 290 Lizbonske pogodbe pravi, da zakonodajni akti, v tem primeru DCI, morajo izredno določati pogoje, pod katerih se delegiranje izvaja. Ti pogoji so lahko, oziroma zajemajo tudi pravico parlamenta, da blokirajo določene akte, ki jih predlaga komisija. Glede tega, katere ukrepe pa lahko sprejmemo kot delegirane akte, so kriteriji spet enaki. Gre za splošni element, ne bistvene elemente zakonodajnih aktov. Torej, gre za podobne kriterije kot pri regulatornem postopku s pregledom. Kot je bilo razloženo, menimo, da so ti kriteriji, ta merila izpolnjena in s tem, ko bo začela veljati nova lizbonska pogodba, mora revizija instrumenta DCI upoštevati tudi to, da je treba strateške dokumente zdaj sprejeti kot delegirane akte. Glede postopka, glasovanje v odboru naj bi potekalo konec novembra, zato je primerno, da se predlagani amantmaji sprejmejo tak, takšni, kot so in v okviru sedanjega postopka. Potem pa bo treba te predloge sprememb spremeniti tako, da bodo v skladu z delegiranimi akti. In potem bo glasovanje potekalo potem, ko začne veljati Lizbonska pogodba, torej pa 1. decembru. Še kakšno vprašanje? Najlepša hvala. Besedo dajem članom. Gospod Deva je prosil za besedo. Gospa predsedujoča, najprej želim čestitati kolego za odlično pripravljeno delo. Geo Mičelo, čestitam za to odlično pripravljeno poročilo. Od takrat smo se odrekli 16 zakonodajnim instrumentom, kjer je parlament imel moč so odločanja o tem, kako se bo porabljal denar davkoplačevalcev. 8 milijard evrov je šlo. In eh, Tako bi komisija imela moč, da združi vse te zakonodajne akte skupaj in da tako bolj eh, učinkovito zagotovi uporabljanje denarja. V tem parlamentu smo dobili dodatne možnosti pregleda, dodatne zakonodajne eh, možnosti za Lizbonsko parlamento, ampak to ne velja za naš odbor. Nimamo več možnosti pregleda, ne moremo več spremljati tega, kam gre denar davkoplačevalcev, nimamo več pristojnosti eh, soodločanja pri določenih instrumentih poslušali smo pravno službo in če ne bomo več mogli spremljati tega, kaj se dogaja v različnih državah, katerim daje razvojno pomoč Evropska unija, eh, mislim, da bo potem ta odbor postal samo govorilnica in potem lahko spakiramo kočke in gremo domov. Mislim, da moramo danes zapovdne imeti dva razgovora in sicer to bo pomembno dolgoročno za to, kako bo ta odbor delal. Najprej, kako se bo revidiral sporazum iz Kotonuja in drugič, kako bomo uh, reševali probleme povezane z DCI. Drugi odbori sedaj dobivajo več eh, pristojnosti soodločanja, več zakonodajnih uh, pristojnosti. Mi moramo biti enako odločeni, da bomo ohranili svojo vlogo, vlogo zakonodajalca, ki bo spremljal in nadzoroval izvršno oblast in ki bo zahteval od eh, eh, izvršne oblasti, da bo odgovorna za eh, trošenje denarja davkoplačevalcev. In to moramo povedati čim bolj jasno in glasno. Hvala lepa. Gospod Berman ima besedo. Um, i uh, can only agree fully with what Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strinja se v celoti s tem, kar je povedal gospod Diva ravno kar in kar nam je razložil Gay Mitchell. Kot parlament in moramo igrati to vlogo, vlogo demokratičnega pregleda in komisija in svet bosta to morala sprejeti. To je vse. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Če se prav spomnim, je rok za vložitev predlogov sprememb izjemno kratek. Jutri, 11. novembra do 18. Še enkrat sem želela to povedati. Komisija želi besedo. Mi nihče ni povedal. Prosim, se opravičujem. Komisija, bodite zelo kratki, nimamo več veliko časa. Gospa predsedujoča, se opravičujem, ker sem zamujal, ampak bil sem v drugem odboru in razpravljali smo točno v isti stvari in točno v istem času. Ne morem biti na dveh mestih istočasno. Eh, predlog, da predstavimo strateškega dokumenta in eh, vašega predloga v tej zvezi ne moremo sprejeti. To lahko povzroči velike politične probleme. Instrument bo sprejet prepozno, ta instrument pa Eh, potrebujemo za to, da bomo lahko sprejeli tudi pravočasno proračun za naslednje leto eh, in zato vaš predlog zavračamo in to je zelo kratko naše stališče. Gospod Perman, eh, vsi se strinjamo, zelo žalostno je, da je demokracija tako počasen in zapleten proces. Gospa predsedujoča, gospa predsedujoča, To, kar sem ravno kar slišal od komisije, je povsem nesprejemljivo. In eh, zelo hudi časi vas čakajo, če boste strajali na svojem stališču. Dobro, mislim, da smo izrazili svoje pridržke zelo jasno. Predlogi sprememb bodo uloženi in bomo nadaljevali z delom. Hvala lepa. Sekretarjat odbora se želim zahvaliti, pa tudi pravni službi za njihovo pomoč v tej. Eh, zadevi in ravno tako se zahvaljujem tudi kolegom za podporo. Hvala lepa, bomo tudi se ravnali v skladu s pravnimi nasveti. Gremo naprej in sicer na naslednjo točko dnevnega reda. Najprej je bila predvidena cela ura, sedaj imamo pa malo manj časa za to. Želim pozdraviti gospoda Petra Sangla, ki je vodja Eko Eh, generalnega direktorata Komisije za humanitarno pomoč. Vsako leto generalni direktorat Eko še ni tukaj. Gospod Peter Zangel se tukaj prihaja. Gospod Peter Zangel. Bonjour, monsieur. Bom še enkrat začela, se opravičujem, prej nisem videla, da gospoda Cangla ni tukaj. Zelo sem vesela, da ste tukaj, gospod Peter Cangl. Vi ste vodja generalnega direktorata Komisije za humanitarno pomoč. Vsako leto sprejmete operativno strategijo, ki pozema glavne izzive načela programiranja in pa geografske prioritete za humanitarno pomoč. Strategija za leto 2010 je bila ravno kar sprejeta. Ta strategija je bila vam razdeljena po elektronski pošti. Veliko držav, ki so naštete v strategiji, so v tej strategiji vsako leto, kajte te države trpijo zaradi dolgotrajnih kriz in konfliktov. Med temi državami sta Somalija in Kongo. Naslednje eh, leto namerava odbor poslati dve misiji eh, za ugotavljanje dejstev v Palestino in Južni Sudan kajti tudi tam je situacija zelo huda zaradi eh, konfliktov in pa humanitarne krize. Verjetno bomo priča več naravnim katastrofam, zaradi tega bo prišlo do novih potreb v novih regijah svet, eh, sveta. To pa zahteva pripravljenost eh, našega delovanja. In to je tudi nov izziv za vaš generalni direktorat. Parlament zahteva, da se da velik podarek preventivi. Predem dam besedo gospodu Zanglu, naj vam povem, da je za zagotavljanje evropske humanitarne pomoči skupna pravna podlaga, to je evropski konsens za humanitarno pomoč. Ta konsens je bil sprejet leta 2007. Ta konsens opisuje cilje in načela, ki veljajo tako za EU kot celoto, kot za posamezne države članice. Parlament je bil v celoti vključen v pogajanja za doseganje konsensa in naš odbor bo spremljal tudi izvajanje tega konsensa. Imamo stalnega poročevalca oziroma poročevalko za eh, humanitarno pomoč, to je Michelle Streifer, podpredsednica. Gospod Zangel, imate besedo 15 minut. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospa poročevalka. Gospi in gospodje, poslanke in poslanci. Dovolite mi, naj se vam najprej zahvalim in povem, kako zelo sem zadovoljen, da sem med vami v prvem sklicu. To prvo srečanje pa upam bo samo, eh, samo začetek sodelovanja med vašim odborom in komisijo. Ta, to sodelovanje bo povezano z velikimi humanitarnimi izzivi, s katerimi se bomo srečevali v naslednjih petih letih. Dovolite mi, da povem, da smo vedno bili zelo zadovoljni z angažiranostjo parlamenta eh, na področju humanitarnih vprašanj, zlasti smo bili zadovoljni z eh, angažiranostjo odbora DEVE. In omenjali ste sodelovanje s komisijo in prepričan sem, da boste vi na, še naprej igrali to vlogo, ki ste jo igrali do sedaj. Kar zadeva eh, prihodnost, naj omenim nekaj glavnih usmeritev naše operativne strategije eh, za leto 2010. Ampak še prej naj po, povem, kako pomembno se nam zdi konsens o humanitarni pomoči. Zakaj? Zato, ker je komisar De Birk, ko sem mu razložil, kaj je ta konsens, mi je rekel, da je to neke vrste naš skupni katehizem, nočem vplivati na versko pripadnost nikogar, čeprav katehizem ni nekaj, Eh, kar bi zelo dobro poznal, ampak eh, sem razumel komisarja, kot da je to dobra stvar. Se pravi, to je katekizem, Biblija, skratka, to je referenčni politični dokument za humanitarno pomoč. Zato je pa še toliko bolj pomembno, da v tej smeri delujemo ta konsens nam je omogočil, da smo dobili skupno potrditev vseh treh institucij. Institucije so potrdile eh, tri načela, ki so podlaga za humanitarno pomoč. Vedno je bolje, če so ta načela napisana in to na relativno majhnem številu strani. Poleg parlamenta in poleg držav članic pa so pri doseganju konsenza bili vključeni tudi drugi. Proces konzultacije je bil širok in bogat in tako smo lahko vključili vse naše partnerje, o teh bom govoril še pozneje. Ti partnerji so bistvenega pomena za zagotavljanje humanitarne pomoči. In čeprav ti partnerji niso formalni podpisniki tega konsenza, delujejo eh, v skladu in so v skladu z vsem, kar je eh, v konsenzu napisano in za nas je bistveno pomen, bistvenega pomena, da vsi naši partnerji podpirajo ključne elemente, ki jih omenjeni konsens vsebuje. Ta konsens potrjuje naš mandat eh, pomoči v primeru nujnosti. Tu so štiri osnovna načela. Humanost in sam bi dodal tudi do, dostojanstvo, to so koncepti, ki so zelo povezani, neutralnost, objektivnost, neodvisnost. In ker nismo univerzitetni seminar, se ne bom spuščal v definicije teh načel, ampak če želi kdo bolj natančno predelitev, pozneje lahko o tem govorimo. Kot sem to povedal, to je naš referenčni politični dokument. Najhujša stvar, ki se lahko zgodi, pa bi bila, da bi ta dokument začel nabirati prah na policah različnih partnerjev. Trenutno entuzijazem obstaja in skupno obveznost imamo, da poskrbimo za to, da bo ta konsens zaživel v življenju. Ta konsens eh, je v ukrepe preveden v akcijskem načrtu. Konsens nas tudi spominja na nekaj in vedno je korisno, da nas kaj spomni na tisto, kar že vemo, ampak da ne pozabimo, ampak spominja nas, da je bistvenega pomena spoštovati mednarodno pravo, mednarodno humanitarno pravo in eh, pravo, ki ureja status beguncev humanitarna pomoč ni instrument upravljanja in obladovanja kriz. To konsens jasno določa. Pri nas gre izključno za cilj zagotavljanja pomoči, preprečevanja, zmanjševanja trpljenja in pa ohraniti človeško dostojanstvo. To so naši cilji. To pa ne pomeni, da humanitarna pomoč ne vpliva na pomembne elemente upravljanja kriz. Zlasti lahko vpliva na preprečevanje in reševanje konfliktov. Dovolite mi en primer, ki sicer ne prihaja iz zelo uh, akutnega, iz območja zelo akutnih konfliktov. V Keniji, na severu Kenije, imamo projekte pomoči pri preprečevanju posledic suše. E, ukvarjamo se s polnomadskimi plemeni in sicer skušamo skupaj voditi politiko vode, tako da bi podaljšali obdobje pašnje za njihove živali. Brez naše intervencije je to obdobje pašnje tri mesece, želimo pa, da se podaljša na sedem ali osem mesecev. Vsi veste, da lahko prispevajo k zmanjšanju konfliktov tudi eh, pastirji, kajti dlje so ljudje na pašnikih, manj možnosti je za konflikte. Skratka, tudi to ima zelo pomemben vpliv na preprečevanje konfliktov, ampak to upoštevamo tudi takrat, ko definiramo svoje osmeritve. Zato je zelo pomembno, da prisluhnete tudi temu glasu in konsens nas spominja na to, spominja na pomen skladnosti med odzivnimi instrumenti na katastrofe in pa orodji reševanja in obvladovanja konfliktov. E, na, pri teh slednjih ima Unija na razpolago še druga orodja. Poleg teh bistvenih elementov nam je konsens omogočil, da smo dosegli pomembno institucionalno spremembo. E, to je bistvenega pomena za stalno poročevalko in sicer e, gre za nov znak in sicer za novo delovno skupino, ki se ukvarja z Eh, humanitarno pomoč. To je zelo pomembno za nas, kajti tri leta generalni direktorat ECO ni odgovoren samo za humanitarno pomoč, ampak tudi za prehrano. In eh, ta delovna skupina je v skladu z našim mandatom. Omogočiti nam mora, da pazimo na to, da se humanitarna dimenzija ustrezno upošteva v vseh procesih odločanja v svetu do ravni sveta za splošne zadeve. In skupina za, bo začela z delom 1. januarja in eh, mi smo več ali manj zadovoljni eh, z napredkom, ki smo ga dosedaj dosegli. Potem konsens tudi pomaga pri opredeljevanju horizontalnih eh, prioritet, za katere namenjamo proračunska sredstva. Tu bi želel dati podarek operativni strategiji. Naša strategija ima tri bistvene elemente nad katerimi nimamo praktično kontrole ali pa malo. Prvič, vedno večja ranljivost, vedno večja ranljivost je povezana s tem, da je vedno več eh, razseljenih oseb in beguncev, kar je posledica konfliktov, naj omenim Pakistan, Šrilanko in Somalijo. Seznam teh držav bi sicer bil zelo, zelo eh, dolg, ampak sam sem želel omeniti samo krize, ki so se zgodile v zadnjem času. Potem drugi element, na katerega ne moremo vplivati, je vedno večje število naravnih katastrof. Tudi vpliv teh naravnih katastrof je vedno večji. Povezane pa so se podnebnimi spremembami. Tretji element pa je povezan z vedno višjimi cenami pre, eh, prehrambnih izdelkov, do te eksplozije cen je prišlo leta 2008. Na svetovni ravni so sicer eh, cene nekoliko nižje, vendar pa eh, temu ni tako na območjih, kjer mi interveniramo. Verjetno ste to opazili tudi sami. In na cene je vplivala tudi gospodarska in finančna kriza in zaradi vsega tega se je povečalo število ljudi, ki so podhranjeni in ki potrebujejo pomoč. E, ta številka je sedaj verjetno več kot eno milijardo, torej več kot eno milijardo podhranjenih ljudi in e, mogoče številka celo e, večja. Ampak kot sem rekel, e, na to zelo vpliva tudi kriza. E, Kontekst je torej zelo te, eh, težek. Tudi proračunske omejitve so vedno večje. Evropski parlament se tega zaveda. Eh, s tem se ukvarja tudi proračunski organ. Mislim, da o tem ne bom mogel več govoriti. Ampak trenutno imamo take proračunske določbe, kot so. Dobili ste dokument in. Eh, proračunska linija za naš generalni eh, direktorat je sedaj, za, eh, je sedaj pet odstotkov nižja, kot je bila prej. Torej, zato mi ni treba tega komentirati, ampak moramo pač delovati v okviru razpoložljivih sredstev. Se ne pritožujem, ampak želel sem vam samo povedati eh, to dejstvo v vašo informacijo. Kaj opažamo na terenu? več kot tri primere specifičnih konkretnih problemov opažamo in ti problemi so povezani z vedno večjo potrebo po humanitarni pomoči, po drugi strani pa s tem, da je to pomoč vedno težje zagotavljati. Se pravi, manj eh, pomoči je, cene so eh, pa više. Dovolite mi, da omenim samo tri. Prisi, eh, prisiljene eh, migracije, potem eh, spolno in drugačno nasilje nad eh, ženskami in otroci, ne samo nad deklicami, ampak nad otroci nasplošno in tretjič rekrutiranje otrok vojakov. Tudi tega je vedno več. Poleg teh hudih in rednih kršitev pa so na humanitarnem področju še druge nevarnosti, ki jih je vedno več če ne bomo ustrezno delali, če ne bomo znali zavarovati naših humanitarnih delavcev, ne bodo mogli upravljati svojega dela. Humanitarni prostor se zmanjšuje, zato ker je dostop veliko krat zavrnen. To ne velja samo za tako imenovane težke države, kot smo recimo pred enim letom imeli pri, eh, priliko videti v Mjanmaru, ampak na Šrilanki je tudi težko. Čeprav smo slišali, da se situacija na Šrilanki izboljšuje, ampak iste težave opažamo danes v Pakistanu, kjer je dostop do območij, kamor želimo priti s humanitarno pomoč, nedovoljen in ni dovoljen mednarodnim delavcem. In potem še zadnja splošna pripomba. Eh, združevanje amalgam vlog, to nas tudi vedno bolj zaskrbljuje. Naj omenim samo dva akterja, ki jo redno uh, vidimo eh, z humanitarnim logom. Na eni strani so to uh, vojaki, ki delujejo uh, pod uh, mandatom politikov, ampak včasih se predstavljajo tudi kot lažni humanitarci. Z drugimi besedami, vreča moke, ki jo da humanitarni delavec, ni enaka vreči moke, ki jo da vojak. In lokalni prebivalci zelo hitro vidijo, za koga gre, ali gre za humanitarca, neodvisnega, ki, ne, ki pač pride, ali gre za eh, vojaka. Potem eh, civilna zaščita, to je drugi element, mislim, da moramo tu veliko narediti tudi za eh, zbliževanje kultur. To dobro deluje na terenu. Zjutraj eh, se nikoli ne zbudim in reče, joj, kako je to hudo, ampak trenutno še nismo v situaciji, eh, kjer bi lahko rekli, da delamo z roko v roki, ampak to moramo doseči in to tudi zahtevam in se za to aktivno borim. Potem so pa tu še zasebni. Eh, akterji eh, va, eh, družbe za varovanje in tako naprej, tudi ti vplivajo na naše delo. Sedaj mi dovolite konkretno nekaj besed o strategiji. Imamo horizontalne elemente in pa specifične geografske elemente. Med horizontalnimi elementi naj omenim tudi vpliv podnebnih sprememb. Tu obstaja ni, več programov za pripravo zmogljivosti za boj proti tveganjem v Keniji, na primer, to sem že omenil, priprave na sušo in potem pa države peko. E, tu gre pa za, bolj, za boj proti naravnim katastrofam. E, ti ukrepi oziroma ti programi so namenjeni e, državam, kot so Pakistan, pa tudi sedaj v San Salvadorju interveniramo s tem programom to nam omogoča tudi seliti ljudi, ki so, eh, ki so najbolj ogroženi zaradi ciklona. Rezultati so kar konkretni, čeprav informacije niso preveč zanesljive, ampak informacije kažejo, da eh, smo lahko eh, zavarovali kar precej ljudi pred, demokrat, pred eh, dramatično usodo. Eh, pot imamo tudi spletno stran, se sabo sem prenešal nekaj primerov, to je spletna stran eh, Ida v Salvadoru. To sem prinesel zato, da vam pokažem, da zelo spremljamo, kaj se dogaja in eh, to, kar ste dobili po elekt, elektronski po, Eh, pošti je nekaj, ampak smo eh, sabo prinesli tudi kopije za to, da bi poskrbeli tudi za tiste, ki ne marajo preveč eh, elektronskih načinov razdeljevanja informacij. Drugi horizontalni element predstavljajo vedno večje raziskave o učinkovitosti humanitarne pomoči. Pri razvoju je najpomembnejša beseda lokalna in regionalna dimenzija te pomoči. Se pravi, gre za nekoliko star koncept, da se naloži. Eh, torej, namesto, da nalagamo čovne z hrano, poskušamo zagotoviti lokalno proizvodno hrane. Potem je tu še ena stvar in sicer varovanje eh, humanitarnega prostora. Naj omenim v tem kontekstu tudi še logo ALRD, e Link Relief and Currently Development. To je za nas bistvenega pomena, torej kako preiti od humanitarne pomoči k razvojni pomoči in to na dolgi rok. Veliko krat ne uspemo pri teh naporih in mislim, da moramo tu narediti več. Ker ste mi dali 15 minut in ker sem teh 15 minut že izčrpal, vas prosim samo še za dve eh, minuti, da povem, katere so naše geografske prioritete. To določajo konfliktna območja, se pravi podsaharska Afrika. Za leto 2010 v tej fazi predvidevamo za čad, za Sodan, za uh, afriški rok pomoč, tam je tudi problem uh, suše, potem centralna Afrika. 280 milijonov bo znesek oziroma še malo več, eh, potem 800 milijonov za leto 2010, 620 jih programiramo in sicer štiri območja bodo predstavljala več kot 40 odstotkov te pomoči. To so eh, potem še okupirana območja, ki so zelo pomembna, to veste. Ampak za leto 2010 to ni tako. Pakistan in Afganistan prihajata v, prvi, v prvo vrsto. Leta 2900 200 milijonov evrov. T za 2010 smo programirali manj in to zato, ker bo veliko pomoči iz leta 2009 uporabljeno leta 2010. 2010, torej pomoč ne bo eh, pripadla, ampak programirali smo manj pomoči tudi zaradi težav dostopa. Kaj ti moramo biti prepričani, da lahko moč zagotovimo po naših kriterijah. Drugimi besedami, prepričati ni moramo, da naši partnerji so tudi tisti, ki imajo moč to uh, pomoč sprejemati. To je zelo pomemben element. Potem še dve številki. O preventivnih programih, tu se močno trudimo za leto 2010. 40 milijonov programi predstavlja leta 2009 in predvidevamo, da bo leta 2010 številka višja in sicer 75 milijonov. To se nam zdi razumno, kajte en investiran eh, evro v eh, preventivo je dosti bolj učinkovit eh, tudi takrat, ko pride do eh, krize. Sedaj pa res zadnja prepomba eh, pozabljene krize. V dokumentu, ki smo vam ga razdelili, boste našli seznam. Koncentriramo se na dve pozabljeni krizi. Naj vam omenim samo dve najhujši, tako da boste takoj vedeli, zakaj gre. Gre za Kolumbijo V Kolumbiji imate vsako leto, kljub temu, da se je situacija v, z vojaškega vidika izboljšala, ampak eh, 300 tisoč notranjih razseljenih oseb imate vsako leto in ti ljudje sicer dobijo nekaj pomoči od organov v eh, Kolumbiji, ampak ne dovolj. Potem druga eh, eh, kriza eh, je, je pa eh, v Sahari in tu so še. Eh, druga področja, ki so pozabljena toliko. Ampak sedaj še eh, zadnja institucionalna en stavek, ki se nanaša na vas. Eh, pravica pregleda parlamenta. Želim se vam zahvaliti za konstruktivni duh in za strogost, katero obravnavate naše eh, dosjeje. Zato se vam zahvaljujem in ravno tako se nam zdi, da s svojim pristopom da date ustrezni povdarek našemu delovanju. Hvala lepa, eh, generalni direktor. Hvala lepa, zdaj pa dajem besedo našemu, naši poročevalki, gospe Strifler. Nekaj pripomp o tej strategiji. Kriza v regiji Sahela, eh, Čad, Mali, Niger, torej menimo, da je ta kriza pozabljena, zato ker so tu še zunani šoke, kot je eh, demografija, epidemija, suša. Torej vse to še bolj poslabša situacijo, mediji pa se vseeno ne zanimajo za to. Pred nedavnem sem bila v Burkini Faso, eh, to je bilo v primeru regionalnega sestanka v Agadugu. Eh, Eh, in takrat se želim zahvaliti tudi generalnemu direktoratu Eko in strokovnjaku za organizacijo tega eh, obiska. Obiskali smo lahko tudi eh, taborišča in okoli v Agadugoja. Ravno tako smo se pogovarjali s sodelovci, ki se ukvarjajo s programi za ranljivo prebivalstvo Zahodne Afrike. Kakšna finančna sredstva bodo na razpolago leta 2010 se strani eh, generalnega direktorata eh, ECO, torej koliko pomoči bo zaradi prehrambne krize in eh, za pomoč podhranjenosti eh, zranljivih skupin prebivalstva. Prvo vprašanje. Potem po letu 2009 je komisija zagotovila dodatno pomoč 8 milijonov evrov za boj proti suši, ki je trenutno v Keniji. Predlagala sem, da bi šla delegacija odbora DEVE na sever eh, Kenije leta 2010. In eh, koliko sredstev ima vaš generalni direktorat eh, za pomoč v tej krizi, v primeru hudih naravnih katastrof leta 2010? Ali lahko odbor zahteva, da se sprostijo sredstva iz rezerve komisije in ali se lahko sprostijo tudi eh, sredstva iz proračuna za humanitarni pomoč? Ali mislite, da bodo te rezerve zadostne za leto 2010 in koliko te rezerve ste že porabili leta 2009? Potem še ena točka, glede na omejitve, ki jih dajo vlade, ne, ne bo mogoče načrtovati v Eritreji pomoči. Kako naj se na to odzove mednarodna humanitarna skupnost? In čeprav eh, Evropska komisija ni podpisnica Ženevske konvencije, pa prispeva k razširjanju eh, mednarodnega humanitarnega prava leta 2010, kako namerava komisija zavarovati humanitarni prostor za to, da bo jamčila dostop eh, do ranljivih skupin prebivalstva in zagotavljala pomoč. V skladu z Lizbonsko pogodbo pa ima končno politika humanitarne pomoč eh, svojo pravno podlago. Pogodba predvideva tudi ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje. Kakšne bodo posledice tega za vaš generalni direktorat in za neodvisnost eh, humanitarne pomoči? Potem omenjeni konsens v svojem akcijskem načrtu predvideva umestni eh, pregled leta 2010. Eh, to je omestni eh, pregled, ki se bo ukvarjal, eh, ki se bo odvijal v dialogu z Evropskim parlamentom in kako si to predstavljate v smislu organizacije in postopkov in ali bo tudi pripravljeno poročilo na lasno pobudo. Hvala lepa. Gospod Kašmarek. Gospod Kašmarek. Hvala za besedo, gospod predsedujoča. Hvala gospodu direktorju za jedrnato predstavitev vaše strategije. Dovolite, da se dotaknem ene teme. Zdi se, da je najbolj pesimistična perspektiva določena za Eritrejo, za katero se sploh ne namenjajo nobena sredstva. Vemo, da je to težak partner, da je pomoč v hrani prav tako težko vprašanje za to regijo. In to iz strateških razlogov. Mislim pa, da bi lahko si želeli nekaj več uspeha. Tudi tam. Omenjali ste zagotavljanje vode pastirjem, In mogoče bi to lahko vključili v srednje in dolgoročne programe. Vse te točke bi lahko združili tudi za Eritrejo. Zanima me, ali je kaj upanja, da bi leta 2010 vsaj nekateri projekti, naprimer izgradnja jezov, zagotavljanje vode v Eritreji, ali so ti projekti izvedljivi? Hvala. Zdaj pa gospod Guerrero, imate besedo. Gracias. Hvala, gospod predsedujoča. Tudi jaz se želim zahvaliti za to predstavitev generalnega direktorja. Humanitarna pomoč je eden od kazalnikov, ki jih lahko uporabimo za to, da se meri moralna razsežnost Evropske unije. Večja, ko je humanitarna pomoč, bolj upoštevamo pereče težave, s katerimi se soočajo ti ljudje in večja bo prepoznavnost in priznavanje etične in moralne dimenzije Evropske unije. Tu pa je še en element, ki se mogoče na prvi pogled zdi obrobnega pomena, ampak meni se zdi pomemben. Namreč zagotoviti moramo tudi varne delovne pogoje za delavce, ki zagotavljajo humanitarno pomoč, po vsem svetu ti ljudje opravljajo zelo težko delo, žrtvujejo svoj čas in v nekaterih primerjih tvegajo celo življenja, ko zagotavljajo to pomoč. Temu smo bili priča v nekaj zadnjih mesecih. Torej ne gre samo za humanitarno pomoč, ampak moramo zagotoviti tudi varno delo humanitarnim delavcem in to, da delajo v ustreznih pogojih, kajti drugače pomoč ne bo zagotovljena na ustrezen način. Hvala lepa, gospa Gres. Euh, Hvala, tudi jaz se želim zahvaliti generalnemu direktorju za predstavitev te strategije. Imam pa vprašanje, kako naj bi uskladili humanitarno pomoč oziroma humanitarne nujne primere z drugimi okoljskimi problemi. Omenili ste Severno Kenijo in projekte za zagotavljanje vode tam, zato da, prihaja do, da lahko prihaja do daljše paše živali. Po drugi strani pa imamo tudi pogozdovanje in projekte povezane s tem v Keniji. 13 milijonov gozdov je že bilo posajenih. Če boste torej povečali obdobje paše ali pašno območje, pa vseeno lahko pride do prekomerne paše in do posledično do desertifikacije. Kako lahko uh, prekinemo ta, ta začarani krok? Ja, zdaj pa gospod Gerns. Hvala lepa za to jasno in koristno predstavitev. Dovolite, da se dotaknem enega od elementov, o katerem ste govorili, namreč o tem, da kombiniramo različne stvari. Po eni strani imamo humanitarne delavce v uniformah, eni pa so v civilnih oblačilih. Lahko govorimo o doslednosti politik. Ampak doslednost se mora začeti doma, pred svojim pragom moramo pomesti. Mi smo akteri v Evropski uniji, ko gre za humanitarno pomoč in Evropska unija, po drugi strani ima tudi vojaške akcije oziroma intervencije. Ampak ali se to pravilno razume na območjih, kjer se zagotavljajo te pomoči? Moje drugo vprašanje pa zadeva naš pomislek. Skrbi nas, skrbijo nas tveganja, s katerimi se soočajo humanitarni delavci, naši in iz drugih institucij, zlasti v Zahodni Afriki, kjer je precej terorističnih mrež. Bi lahko mogoče povedali kaj več v zvezi s temi grožnjami? Zanima me vaš pogled. Merci. Hvala lepa. Nihče več ne želi besede, tako da dajem besedo kar nazaj gospodu Zanglu, da odgovori na ta vprašanja. Izvolite. Merci, euh, euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Se znam, vprašanje je kar dolg. Nekatera vprašanja se nanašajo na stvari, ki jih nisem omenjal, ampak Naj začnem z vprašanjem gospe Štifler. Zelo smo bili veseli, da je takoj po izvolitvi šla v Burkino Faso, da vidi, kako se stvari dogajajo. To je bil za nas zelo dober signal in eh, vem, da je to samo prvi korak in da boste nadaljevali v isti smeri. To je zelo, zelo pomembno, kajti obisk na terenu je še vedno najpomembnejši. Eh, Ne vem, če bom lahko na vsa vprašanja odgovoril, ampak da razložim. E, nekdo je tudi e, postavil vprašanje o nujnosti. E, humanitarna pomoč ni nujno nujna. Moramo se zavarovati proti reakcijam. Veliko krat sicer reagiramo v nujnih situacijah, zato smo pripravljeni, ampak v vsakem primeru ne gre za nujnost. In dokaz je tudi današnja razprava pripravljamo tudi program, ki nam bo omogočil eh, vedeti, kako uporabili 80 odstotkov sredstev, ki jih imamo odobrenih. Torej, vedno ni nujna, eh, nujnosti. Za leto 2010 predvidevamo 20 eh, milijonov za podsaharsko Afriko. To je pomemben program in pomemben znesek za boj proti suši. Veliko sem delal tudi v drugih delih eh, komisije in vem, koliko eh, denarja je na drugih področjih. Humanitarno delovanje pa je eno področje, kjer 20 milijonov praktično ne pomeni nič. Eh, tudi moji sodelovci vedo, da ko imajo mil, pol milijona kredita za eno državo, je to zelo malo in morajo to zelo učinkovito uporabiti. 20 milijonov je pa za nas eh, veliko, če gledamo na eh, vse intervencije skupaj. Potem ste eh, postavili vprašanje tudi v zvezi z nujno rezervo. Na srečo jo imamo, to rezervo. Uporabljamo pa jo eh, vsako leto za eno izjemo v desetih letih In sicer precejšnje e, zneske smo uporabljali. Leta 2009 smo od, e, dobili 110 milijonov dodatnih kreditov iz te nujne rezerve in ta znesek je bil v glavnem namenjen e, programov za preprečevanje suše. V glavnem so se sicer ti programi izvajali na afriškem rogu, ne pa toliko v podsaharski eh, Eh, Afriki, ampak tega denarja, ki ga ne moremo uporabiti na rogu Afrike, lahko uporabljamo potem drugje in da financiramo tudi vedno več programov v Pakistanu. To sta dva glavna razloga, zaradi katerih smo morali uporabiti to eh, rezervo in eh, vedno nas razumejo, ko povemo, da gre za akutni problem, tako znotraj komisije kot v svetu, kot v Evropskem parlamentu, Eh, sprejmejo naše razloge eh, z lahkoto, ampak razumeli boste, kaj eh, pomeni z lahkoto, če govorimo o proračunu. Kar pa zadeva vprašanja, ki ste jih postavili. Prava in realna zmogljivost braniti humanitarni prostor za to, da se humanitarna pomoč lahko zagotovi. Nisem omenjal ene številke. 100 dvaindvajset humanitarnih delavcem je bilo ubitih leta dva tisoč osem pri svojem delu. To je številka, ki je višja kot je število mrtvih eh, vojakov ki, eh, Združenih narodov, ki vzdržujejo mir. In če primerjamo ti dve številki, smo res lahko zaskrbljeni. 31. decembra, ko bomo ponovno šteli mrtve za leto 2009, bo mrtvih humanitarnih delavcev še več. In eh, do tega sklepa sem prišel eh, zaradi števila pisem sožalja, ki sem jih eh, podpisal doslej v primeru smrti humanitarnih delovcev. Skratka, situacija je zelo zaskrbljujoča in se ne bo izboljšala. Tega problema na lokalni ravni ne moremo rešiti. Prav tako bi bilo ilozolno misliti, da bo eh, odgovore prinesel politični dialog na višji ravni. Odgovor mora biti plot dogovora na vseh eh, ravneh, lokalni, regionalni, nacionalni, mednarodni. In varnost humanitarnih delavcev je povezana z več elementi. In ko mislimo na te elemente, nas zbrazi, kajti tu, so, tu je orožje, potem so tu še eh, blindirana. Eh, armirana vozila in eh, humanitarni delavci tega ne marajo uporabljati. In zato je treba zagotoviti neko pametno kombinacijo med materialno zaščito, kaj naši delavci varujejo v varovanih hišah eh, ko, v državah, kot so Pakistan in tako naprej. Eh, humanitarni delavci ne grejo kar tako v en hotel. Ampak, ko grejo na teren, pa morajo eh, iskati dialog z lokalnimi organi s tistimi, ki imajo moč v, eh, loka, v rokah in eh, z lokalnimi skupnostmi. Lokalne skupnosti so zelo pomemben akter. 122 mrtvih je precejšna številka. Ampak, če bi imeli bolj tradicionalno opremo, recimo armirana vozila, spremstvo, potem ne bi več videli razlike med humanitarnimi delavci v uniformi in uh, Eh, humanitarnimi delavci v civilu. In to je problem, kajti dobitniki te pomoči morajo vedeti, kakšen tip pomoči dobivajo. Še dva stavka, dodatna stavka v zvezi z neodvisnostjo in neutralnostjo. O tem sem govoril že v svojem uvodu. Seveda upoštevam, upoštevamo tudi vpliv eh, humanitarne pomoči na iskanje rešitev. Ko ljudje umirajo od lakote in nimajo hiš, nima nobenega smisla z njimi govoriti o perspektivi eh, situacije na dolgi rok. Ampak, ko imajo ljudje kaj za jesti in kje stanovati, potem je pa mogoče začeti z dialogom in tak dialog je lahko že začetek reševanja krize. S tem sem želel pojasniti to, kar sem rekel prej. Eh gospa Fler je, rek, je bila na terenu in je verjetno videla tudi eh, zastave skupnosti. Mi delujemo pod našo zastavo, se ne strinjamo, eh, pardon, se ne skrivamo in poskušamo partnerjem dokazati, da je Evropska unija tista, ki zagotavlja pomoč. To nam tudi jamči neodvisnost vedenja in pa tako jasno povemo, kdo smo. Na še posredovanje izhaja iz potreb mi nimamo nekih sofisticiranih programov, programov ki bi izračunali, koliko pomoči je treba dati, ampak eh, uporabljamo neko mešanico strokovnjakov, to so strokovnjaki, ki imajo svoje izkušnje, ki hodijo na teren, eh, ki obiščajo celo regijo, tako je bilo recimo tudi v San Salvadorju, in potem primerjamo te izkušnje, ta dejstva z drugimi faktori in tako dobimo podlago in na podlagi te baze eh, določimo, koliko sredstev potrebujemo. Pri tem pa upoštevamo tudi zmogljivost eh, zadevne države, kajti ne delamo isto za Salvador kot za Haiti, kajti državi z finančnega vidika nista primerljivi. Se pravi, ne zahtevamo od neke vlade ali ta vlada misli, da je pet ali deset milijonov pametna številka. Vedno skušamo informirati eh, or, zadevne organe, kaj delamo, ampak od teh pristojnih organov pa ne eh, zahtevamo potrdila oziroma dovoljenja, po, če se jim zdi ta in ta znesek eh, zadosten. Primeren. Toliko o humanitarnem prostoru. Humanitarni prostor predstavlja stalni problem in z vašim dovoljenjem, gospa predsedojoča, naj pojasnim še nekaj. Rekli eh, ste, eh, da naj povemo, kakšno pomoč potrebujemo. Verjetno si bomo morali veliko pomagati. Darfur, recimo, v naslednjih 18 eh, mesecih bomo, po moje, govorili tudi veliko o jugosodana. Lizbonska pogodba, velika prednost Lizbonske pogodbe je ta, da eh, Eh, bo sedaj humanitarna pomoč bolj vidna. Postali bomo avtonomna politika, deljene bodo pristojnosti in to je dobro. Tudi pri eh, realizaciji pomoči na terenu eh, to sicer ne bo veliko spremenilo, kaj te tako delamo že nekaj časa. Danes je težko reči, kaj bo Lizgonska pogodba pomenila v smislu nove službe za zunanje odnose. Trenutno dobivam razna sporočila, berem dokumente, ki obstajajo, podrobne skrininge, delam in to me to laži. Trenutno nihče ne dela, eh, trenutno nihče, ki dela v, na, v našem direktoratu, ni povezan z zunan, eh, službo za zunanje odnose. To me pomirjuje, kajti če nekdo reče, delajte tako kot danes, jutri bo podobno kot je danes, to me pomirjuje. Končni rezultat bo verjetno podoben temu, Verjetno bo v naslednjih eh, tednih več razgovorov. Če bodo ti razgovori šli v drugo smer, bom poskušal ugotoviti, kakšen je najboljši način reagirati in vam bom lahko pozneje povedal, ali sem zadovoljen ali ne. Ampak danes nimam nobenega razloga, da bi bil zaskrbljen. Mislim, da bo naša dejavn, dejavnost lahko potekala učinkovito še naprej, kajti naši uradi so v uradih eh, delegacije komisije. Če se bo lasnik spremenil, ne vem, kako bo potem z, eh, kako bo potem z najemno pogodbo. Ne, Eritreja. Zakaj ne delamo nič v Eritreji? Nič ne delamo zato, ker je tako, drago, da ne, eh, tako nevarno, da ne moremo nikogar najti, da bi tja šel. In ne moremo tudi preverjati, ali je pomoč prišla tja, kamor mora priti. In v takih primerjih ne moremo tudi blokirati denarja. Zato ne morem reči, da lahko kaj naredimo trenutno za Eritrejo. Ampak kakor hitro bomo dobili kakšen pozitivn signal da bomo lahko sklepali, da se bo situacija spremenila. Z vašo pomočjo se lahko naš eh, direktorat hitro odloči, ampak trenutno ne moremo nič narediti. Isto vprašanje ste mi dali v zvezi s Pakistanom, zakaj nimamo 27 milijonov leta 2010. Ne vem, če bomo lahko naredili kaj več, kot pa eh, zagotovili pomoči eh, v tem znesku. Skratka, upoštevamo situacijo, kot je. Kar pa zadeva omestni pregled akcijskega načrta, eh, to bo stvar konzultacije, tako kot je bil primer pri samem konsenzu. Eh, to posvetovanje se bo začelo v prvi polovici leta 2010 in po posvetovanju in po poročilo na lasno pobudo bomo verjetno prišli potem do eh, tega umestnega pregleda, to bo v času belgijskega predsedovanja, ampak eh, situacija je malo nejasna trenutno. Tako vidimo stvari, ampak stvari se bodo pač odvijale sproti, kot se bodo. Nisem specialist za vse. Preveč paše. Prekomerna, pre, pre, paša je nevarna zlasti v obdobju suše. In eh, stvar je v tem, da del, delamo s tradicionalnimi tehnikami lokalnih skupnostimi, ampak te tehnike ne vključujejo problema prekomirne paše. Kaj delamo v, eh, v, v, eh, v Keniji? Tam delamo majhne jeze, tako da, eh, da se voda ne, da voda ne izhlapi in da se obogati eh, podtalnica. In eh, istočasno skušamo zagotoviti, da grejo deklice v šolo. Sedaj deklicam več ni treba iskati iti vode, kar so morale delati prej, ampak, ampak lahko grejo v šolo. In eh, prej sem govoril LRD, povezava od eh, pomoči k razvoju. Severna Kenija mislim, da je dober primer, kjer bomo mogoče lahko veliko dosegli. To je regija, ki ni preveč zanimiva za druge. Tudi, tudi